miserable day. I'm sure you understand. <laughs> so, let's go. Thank you. Thank you for being here. Tako, začnimo. Hvala lepa, ker ste tu. Hvala tudi Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Gospod Peter Hastings veseli nas, da ste ponovno z nami. Gremo na točko 14 dnevnega reda. Gre za poročilo o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih otisov. Poročevalka je gospa Monika Makovej, ki je pa žal danes ni z nami. Nadomešča pa jo un colega Foss. Z nami je torej ponovno gospod Peter Hastings. Čeprav razumem, gre beseda najprej poročevalcu oziroma njegovemu zastopniku, gospodu Fosu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predstavil bom torej zamisli gospe Monike Makovej. Pozdravljamo ta novi predlog komisije. Uredba Eurodac je zelo pomemben sestavni del svežnja OAZ-u in Eurodac igra ključno vlogo pri boju proti večkratnim zahtevkom za azil. V sedanji predlog smo vključili tudi možnost za to, da organi pregona zahteva informacije iz Eurodaka, vendar le za potrebe boja proti terorizmu in resni kriminaliteti. gre za sestavni del skupnega sistema azila. Namen je, da bi celoten svežen zaključili z letom 2012 in komisija je v obrazložitvenem memorandumu k temu predlogu to tudi utemeljila. V polni meri podpiramo predlog komisije, poročevalka je predlagala tudi vrsto amandmajev tehnične amadmaje, naprimer uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe, potem tudi sklic na predlog o prenovitvi direktive o prekvalifikaciji, amadmaji namenjeni pojasnitvi besedila, naprimer sprememba besede tehnologija s tehniko v členu 4, kako so tudi določbe v členu 4 glede vloge komisije v prehodnem obdobju. Potem smo tudi vključili dodatke v posameznih eh, sestavnih delih tega predloga. Vključili smo tudi pripombe Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v besedilo te uredbe. Prav tako smo vključili jasna jamstva za varstvo osebnih podatkov za dostop do sodstva pod pogojem, da se je prej že izkrstilo vse nacionalne in filmske baze podatkov z negativnimi rezultati po prejemu elektronske zahteve, v primeru, da je to nujno za potrebe preprečevanja preiskovanja ali ugotavljanja terorističnih dejanj v konkretnih primerih, torej obstajajo razlogi, utemeljeni razlogi za primerjavo s sistemom Eurodac, ki bo prispeval k preprečitvi detekciji ali preiskavi morebitnih kršitev. Potrebni so tudi naslednji koraki za dostop do baze podatkov, najprej elektronski zahtevek strani organov, potem preverba zahteve strani verifikacijskega organa, potem verifikacijski organ to zahtevo prenese na nacionalni, nacionalno dostopno točko. V primeru zadetka ime osebe ni razkrito organom pregona in poročevalka meni, da je pomembno, da parlament spoštuje svoje zaveze glede svežnja za azil in da naredi korak eh, naprej pri tem poročilu, da bo orientacijsko glasovanje lahko potekalo tekom zasedanja odbora Libe 17. oziroma 18. decembra. Hvala lepa. Hvala. Komisija. Želite kakšno pripombo? Hvala lepa, zelo smo hvaležni za osnutek poročevalca. Komisija sprejema določene praktične amandmaje tudi po razpravi, ki smo jo imeli. In eh, veselim se že morebitnih nadaljnih amandmajev, predvsem v luči prihajajočih eh, trialogov. Kot veste, je namen nas vseh politično to, da bi vzpostavili skupni azilni sistem do konca letošnjega leta in zato upam, da bo to možno in upam, da nam bodo poslanci pomagali pri doseganju tega cilja s tem, da čim prej zaključimo z aktivnostmi. In zato se prav tako veselim tudi nadaljnega sodelovanja s poročevalci, s poročevalci v senci, tudi v luči prihajajočih trilogov. Hvala lepa hvala za ta prispevek, ciprsko predsedstvo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za to čast, hvala za povabilo. Verjetno veste, da je odbor stalnih predstavnikov že govoril o pogojih mandata sveta za uredbo Eurodac 2021-2022 besedilo, ki je bilo včeraj sprejeto, vključuje tudi določene druge koncesije z naše stranice, Tirealog. Hvala poročevalcu za to poročilo. Gre za zadnji manjkajoči košček pri vzpostavitvi skupnega evropskega sistema azila, ki vsaj upamo, se počasi oblikuje. Eurodak eh, zadeva novo področje, to je novo besedilo, narejeno na podlagi vestirja iz 2008, v veliki meri odraža delo, ki je bilo opravljeno od eh, prvega predloga decembra 2008, gre za dostop za organe pregona do baz podatkov Eurodaka za boj proti terorizmu in resnim oblikam kriminalitete. Cenimo dejstvo, da parlament v bolni meri zasleduje cilj izpopolnitve evropskega sistema zida do konca leta. Prav tako smo sodelovali že pri drugih eh, gradnikih tega sistema na Dublinski uredbi in tudi drugot, glede na napredek v svetu, glede Eurodaka, upamo, da se bodo pogajanja v parlamentu lahko čim prej začela, da bomo lahko ostali znotraj omenjenih ciljev do konca leta. Tako predsedstvo kot države članice si prizadevajo za to, da te skupne politične zaveze spoštujo in še enkrat naj povdarim, da smo zelo hvaležni za sodelovanje, ki smo ga bili deležni do sedaj in eh, veselimo se že tega, da bomo nadaljevali z delom do konca letošnjega leta. Hvala lepa. Zdaj nadaljujemo z našim poročevalcem, oziroma nadzornikom, gospodom Hartingsom, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala za to priložnost, da predstavimo mnenje ki sem vam ga posredoval že zgodaj v mesecu septembru. To ni prvo mnenje na to temo, kot so nekateri že omenili, ima to mnenje kar dolgo zgodovino. Leta 2009 sem že posredoval mnenje, eno je bilo zelo vsebinsko, šlo je za vsebinsko aktualizacijo, potem je bilo govora tudi o dostopu do organov pregona. Od 2009 naprej pa se je zgodilo kar nekaj pomembnih zadev in med temi zelo pomembnimi zadevami je tudi vstop v veljavo Lizbonske pogodbe. To je zelo spremenilo okolje Evropske unije, vključno s podarkom na temeljnih pravicah in slišali smo tudi pristovnega komisarja, ki se zavezuje za ničelno toleranco za doseganje cilju predloga o temeljnih pravicah. Tako da sem bil nekoliko šokiran nad uporabo tega termina, ker ugotavljamo, da komisija predloga ne želi naš razširiti na zelo kritični, kritično oceno učinka. Iz, iz eh, razlogov, o katerih sem govoril v tem mnenju. Obžalujem torej, da vaš odbor ni uspel opraviti celovite ocene, ker bi se osredotočili na najbolj pomemben del te ocene učinka. Naj povdarim, da popolnoma razumem, da je dostopnost baze podatkov z prstnimi odtisi lahko koristna kot dodatno orodje v določenih primerjih. Zdaj, ali je to koristno, to pa ni preskus, ki ga zasledujemo, kajti brez dvoma gre za hudo kršitev načela omejitve namena, gre za tudi poseg v pravice zelo ranljive skupine oseb in preskus v tem primeru je, kot vedno, ali je to nujno in sorazmerno. In z obžalovanjem ugotavljam, da po klični analizi predloga komisije ne le, da ni dovolj, ampak je celo zelo malo tega, kar bi kazalo na to, da je to nujno in eh, sorazmerno. Ni analize alternativnih ukrepanj kot naprimer obstoječi pravni inštrumenti, ki vključujejo tudi uporabo prstnih odtisov na splošno in eh, moram reči, da nujnost še ne pomeni, da je to tudi tisti manjkajoči košček. gre za to, da se bo zdaj pripravilo orodje in eh, azilanti se lahko potencialno identificirajo kjer eh, ne bo možno identificirati oseb, ker eh, podatki niso na voljo za vse druge skupine v uh, družbi. Komisija in svet sta že to razumeta kot klasičen primer uporabe podatkov. Okay ki obstajajo v nek drug namen. To je bilo ustvarjeno z zelo strogimi smernicami, ki so bile namenjene temu, da se teh podatkov ne uporablja za druge potrebe, kot za potrebe azila. In to je preskus, ki je zelo pomemben, ki bi ga ljudi morali upoštevati, se enkrat ga nismo. Če se zakonodajalec odloči iz eh, razlogov, ki so pač v njegovi diskrecijski pravici, da bo ta preskus opravil na pošten način, potem še vedno mislim, da potrebujemo določene bolj učinkovite varovalke. Naprimer, da to lahko pomaga pri izvajanju preiskav in to je zelo, zelo nepomembno, kajti preizkus je, ali resnično obstaja neko ugotovitev, da se je storilec ali osumljenec eh, znašel v situaciji, ko je zaprosil za azil. Če temu ni tako, potem je to res eh, ribarenje v kalnem. Prav tako mora biti verifikacija neodvisna, neodvisni organ mora to izvajati. In sicer po možnosti, pravosodni organ. Tako da, če si pogledamo pogoje, seveda razumem skrbnost, s katero so bili ti pogoji sestavljeni, ampak to žal ne predstavlja preizkusa ustreznih varovalk v luči zelo daljnosežnih eh, kršitev. Pred mesecem dni sem dejal, da gre za erozijo temeljnih pravic, ki se jih približujemo. Tako da trdim, da je potrebno, da poročevalec ne le, da poročevalka poročevalka ne le, da spreme določene relevantne pripombe, ki so bile izrečene, ampak da predvsem tisto najbolj relevantno pripombo upošteva in da ta odbor pripravi zelo prepričljiv odgovor na to, bodi si na načelni ravni ali pa na ravni varovalk. To mnenje vključuje tudi določene zelo detaljne predloge in eh, če bo čas za nadaljno preučevanje v prihodnih tednih, to lahko storimo, ampak predvsem bi se rad osredotočil na to, da razmislimo o vprašanju, za katero sploh gre pod črto to pomeni kaj? To pomeni, da če je to nujno za uravnotežen dogovor v svetu, potem je treba vedeti, da tu ne gre za standard človekovih pravic. To je lahko legitimno le, če je to resnično nujno in eh, sorazmerno, da se zagotovi tiste varovalke, ki smo jih imeli deset let. Hvala lepa. Hvala lepa za to oceno, gospod Hastings, zdaj pa naprej, gospod De Jong. Hvala lepa, gospod predsedevoči in hvala lepa, res hvala lepa gospodu Hastingsu, ki je kot vedno zelo objektiven, pa vendar dovolj pogumen, da nam pove stvari po resnici. Že večkrat sem dejal, da sem z veseljem zastopal nizozemsko, ko je šlo za pogajanja o prvem sistemu Eurodac. Takrat smo morali znanemu svetu razložiti, zakaj si sploh upamo vzeti prstne odtise iskalcem azila. In to je bil tudi veliki ziv za naše ministre takrat, da je, so prepričali vse, da je pač potrebno sprejemati oziroma odozemati prstne odtise azilantom. Tako da ta predlog v polni meri podpiram. v dublinskem eh, aranžmaju potrebujemo pač določen, določeno preverjanje in to ni nekaj, kar se zgodi kar tako, avtomatično. Če bi, ko je šlo za prva pogajanja, vedeli, da se bo ta sistem uporabljal za potrebe organov pregona, tega verjetno nikoli ne bi uvedli, kajti to bi šlo to, tako zelo v nasprotju z pogajanji, da Menim, da res potrebujemo izjemno dobre argumente za to, da spremenimo naravo tega že tako občutljivega inštrumenta. Tudi v svoji skupini sem skušal biti kar se da praktičen in imeti v mislih tudi varnostne vidike, vidike organov pregona. Seveda, če gre za reševanje kaznivih dejanj, ne smemo biti preveč eh, omejeni, ampak to se mi zdi, da gre korak predaleč. Tako da tu je tu želimo prepričljiv odgovor, prepričljiv argument glede tega, koliko kaznjivih dejanj se bo dejansko preiskalo s tem tako zelo daljnosežnim inštrumentom. Kakšnih eh, dokazov s tem v zvezi še nismo videli in po mojem mnenju brez takšnih dokazov tega ne moremo zagotoviti tudi če bi imeli takšne dokaze, bi bilo ravnovesje zelo težavno, kajti stigmatični učinek uporabe prstnih otisov za azilante in da bi to avtomatično tudi primerjali z bazami podatkov organov pregona. Tu pač eh, je dejstvo, da ni tega potrebno uporabiti za vse državljane in eh, lahko se soočamo z istimi težavami kot eh, pri potnih listih. Tako da mislim, da tu ne gre za enostavno vprašanje in eh, v bistvu sem kar prepričan, da poročevalka Marika Makovej, kateri sem zelo hvaležen za veliko dobrega dela, ki ga opravlja v tem zboru, ampak tokrat se bojim, da bomo to morali zavrniti v naravni naše skupine. Če bomo šli v pogajanja, potem eh, bo to nekaj drugega. Ampak tega predloga ne moremo obravnavati ločeno od drugih predlogov. In veliko je še predlogov, kjer eh, ima Evropski parlament zelo jasna stališča. Tako da to mora biti svežen. In eh, celo v tem svežnu je treba vedeti, da gre za zelo težavno področje. Hvala lepa. Gospa Kelly, hvala lepa. Gospa Keller, hvala lepa. Gospodu Hastingsu za to zelo zanimivo poročilo. Izpostavili ste kar nekaj vprašanj, glede kateri bi tudi jaz rada kaj več izvedela. Zakaj želijo organi pregona dostop? Mislim, da ni več teroristov med azilanti. Eh, kot eh, sicer nad običajnimi ljudmi. Takšne povezave ni. Tudi Europol ni tega uspel dokazati, to so priznali. Tako da se sprašujem, ali se je karkoli spremenilo od eh, takrat, ko smo dobili ta odziv strani Europola. Če mi lahko kdo to obrazloži, kajti potrebujemo dejstva, potrebujemo jasna stališča strani Evropola. Potrebujemo nekaj dokaze, ne moremo kar tako posegati v zasebnost, v temelje in človekove pravice ljudi, ne da bi imeli ustrezna, ustrezno dokazno gradivo. Prav tako se mi ne zdi, da moramo se teroristov bati bolj med azilanti kot sicer. Kajti azilanti so tisti, ki pa se predvsem umikajo iz teh okolij prav tako bi bila to edina skupina v naši skupini, kateri, v naših mm, državah, katerim bi jemali prstne odtise in to je vendarle določena oblika diskriminacije. Če vzamemo prstne odtise poleg osebe, ki je bila umorjena v bazi podatkov azilantov, to pomeni, da pričakuješ, da bomo morali tudi tam. Ocena vplivov oziroma učinka je nekaj, kar manjka, tega ni. In ne moramo kar tako sprejemati zakonodajo, za katero ni bilo opravljena nobena ocena učinka. Ocena učinka je zastarela, zelo stara je in ne temelji na temeljnih pravicah. Poleg tega vsi govorijo o nekem dogovoru, ampak že nekaj časa nazaj je bil ta svežen, da ja, se vrnem. O azilu smo glasovali leta 2009, tako da nas eh, ne morete kriviti za to, da stvari nismo spoštovali. Svet je bil namreč tisti, ki je stvari blokiral. Dostop policije je bil tako ali tako dogovor, če že govorimo o dogovorih, kjer bi mi dobili neke vrste suspens. Tako da o tem ne moremo govoriti kot o dogovoru. In v vsakem primeru zakonodaja o azilu govori o tem, kdo dobi ta azil. Pa tako se popolnoma strinjam s tem, kar je dejal gospod Hastings glede omejitve um, obsega oziroma področja uporabe. Tu naj bi zdaj zbirali vse prstne odtise in biometrične podatke, ki jih lahko dobimo od vseh državljanov. Kdaj se bo to končalo? Kdaj bomo mi tisti, ki bomo morali dati prstne odtise? Kdaj bomo vsi eh, obravnavani? ki se bo to končalo, kaj je torej cilj te politike, kje je dokaz o tem, da to potrebujemo, kaj ti v tem trenutku to sploh ne temelji na kakršnih koli dokazih. Hvala. Hvala lepa, gospod Latford. Hvala, gospod eh, predsednik, strem se s tem, kar so dejali moji predgovorniki in kar je dejal gospod Hastings glede spodkopavanja omejitve namenskosti in pa nekakšnega, nekakšnega tihega razširanja funkcionalnosti. Sploh glede na to, s kakšnim namenom je Eurodac v prvi vrsti vzpostavljen. Menim torej, da je naš eh, pomislek, da potrebujemo dostop do organov pregona in to bi lahko privedlo do drugačne razprave, ko se je o tej bazi podatkov v prvi vrsti govorilo, ko se je ta vzpostavljala in zato smo imeli te preskuse sorazmernosti in nujnosti, o katerih smo govorili in tu ne gre za zgolj tehnično zadevo in tega se ne bi smeli lotevati, če da gre za nek kvit prokova primerjavi z drugimi ukrepi v azilnem svežnju. Ne, to je nekaj, kar moramo razumeti sam kot samo po sebi. In eh, vedno sem dejala, da me zelo, zelo skrbi za misel o tem, da naj bi tu na ta način eh, dosegali te cilje, kajti treba verjeti, da imamo tu ljudi, ki so prostovoljni obiskovalci, Imam pa nekaj eh, specifičnih vprašanj. Najprej eh, ni najbolj jasno, kakšen postopek naj bi se uveljavil, če policija v eni državi članici. Skratka, ni mi jasno, enkrat, ko to ugotovimo kot zadetek, kaj se vidi potem, kako napredujemo potem. Kaj se zgodi v umestnem času? Recimo, da je nek zadetek in da pride do kazenskega pregona. Kaj se zgodi z azilno, prošnjo za azil v tem času? Nič ni bilo rečenega s tem v zvezi. Potem imam še en pomislek v zvezi z členom 211, kar zadeva opredelitev podatkov o prstnih odtisih. Tu gre za latentne prtne odtise, ali to vključuje tudi delne prstne odtise, eh, ki so bili morda zbrani na kraju zločina. Zanima me, kakšne varovalke so pri uh, tem scenariju. Gospod Hastings je tudi omenjal samo naravo verifikacijskega organa v členu 6, kakšna vrsta organa to je, ali je neodvisna, ali ima nek pravosodni, neko pravosodno svojstvo. Svet zaenkrat to prepušča državam članicam in veselilo bi me, če bi imeli nek kriterij tu za izbor takšnega organa. No, potem je tu še vprašanje. Nesposobnosti zbiranja takšnih podatkov, kaj če nasplošno ni možno zbirati podatkov strani eh, aplik- eh, prosilca. V členu 19 imamo izjemo za izredne primere, ni pa preskusa za to, ali takšen primer res obstaja. Tudi dikcija brez nadaljnega je dokaj eh, nejasna. Nismo šli še v preverjanje same odločbe, ampak zanima ali bi v besedilu, kjer niso odločanja, morda imeli več eh, jasnosti kot sicer. Nič ne govori o tem, kakšni parametri obstajajo za to, da se določi tudi navezava z prvsko pogodbo, ali je treba vzpostaviti nekaj tovrstnih povezav, preden se omogoči Eurodag. Besedilo sveta prav tako odpravlja kriterij, da obstajajo določeni razumni razlogi za to, da se prispeva k kakršnemu koli mm, preiskavi, kakšnikoli preiskavi o kaznivem dejanju, za katero gre. Tako da ne gre za nobeno zahtevo, da potrebujemo uh, utemeljen sum za to, da je potrebna preiskava morebitnih uh, kaznivih dejanj, da se bo k njej prispevalo, kaj še bi ta bila potrebna. Nikakor pa ne bo prispevka k preiskavi takšnega kaznivega dejanja tudi ta šibek kriterij je torej svet odpravil. Potem člen 21. Spet ni nobenih meril za dostopanje Europola. Potem eh, kakšen naj bi bil nadzor EDPS ali naj sploh bo. Ne vem, ali je to sploh izvedljivo. Ampak vaš čas imam v mislih to, da je treba preveriti prav vsa merila in pogoje, ki se tu navajajo. In sedaj sem že skoraj pri koncu predsedujoči. 29. člen pravi, da je treba prosilca za azil uh, informirati o Dublinski konvenciji in eh, nikakršno obveznosti obveščanja o drugih pomembnih zadevah, ni tudi o tej obveznosti jemanja prstnih odtisov, ne. Potem četrti odstavek 33. člena. Tu se govori o tem, da je treba podatke izbrisati, če se ne potrebujejo zaradi neke konkretne kriminalistične preiskave. Ampak že sami kriteriji za dostopanje do podatkov v Eurodaku so bili že preomenjeni zaradi uh, nujnih primerov, ki niso opredeljeni. Zato ne vem, kaj zdaj pomeni ta člen, ker če se že tako ali tako dostopa samo zaradi posebne preiskave, potem je logično, da se to izbriše, potem ko se ne potrebuje več zaradi preiskave. Ampak dejansko res ne vem, na kaj se nanaša ta določba. Ali to pomeni, da Eh, da bi lahko policija rekla, da je ta podatek lahko potencijalno zanimiv zaradi neke druge preiskave. Eh, res, ne vem, to sem bolj podrobno eh, zapisala, ampak ne vem, ali bi mi lahko kdo pisno odgovoril na vse to. Ne pričakujem, da mi na vse odgovorite že danes popolnjo, ampak prepričana sem, da moramo biti zelo natančni pri našem pregledu in prav gotovo moramo imeti na voljo več časa, kot ga je tukaj namenjenega za delo v tem odboru na tej tematiki. Res je, zelo visok prag preizkušanja moramo imeti, kadar gre za dostopanje policije do vseh teh podatkov, nisem naivna, ne pravim, da je treba obogočiti kriminalcem, da se skrivajo med prosilce za azil, ampak eh, mislim, da še vedno velja načelo, da smo vsi nedolžni, dokler nam kdo ne dokaže krivde in eh, da ne moramo vsega eh, metati v isti koš. Ne moramo to vzeti kar tako skupaj v svežnju z nekimi drugimi političnimi dogovori. Hvala lepa. E, in še preden dam besedo komisiji, da se odzovejo na vse to, imam še dve zadevi. Moram povedati nekaj imenu našega kolega Roda Morajsa, ki je rekel, da je moral oditi na drug sestanek in je zato pustil dve pisni vprašanji komisiji. Prvo, kaj imata komisija in svet povedati v zvezi eh, z ugotovitvami evropskega nadzornika za osebne podatke, da ni zadostnega dokaza oziroma da ni ustreznih meril za dostopanje v tako imenovanih nujnih primerih. Potem pa še vprašanje, zakaj se ni eh, nadzornika, evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov že vnaprej prosilo za mnenje in eh, sedaj eh, prosim komisijo, da odgovori na vse skupaj, na vsa vprašanja, ki smo jih slišali doslej. Izvolite, prosim, komisija. Hvala lepa, predsedujoči. Najbrž razumete, da ne morem odgovoriti na čisto vsa vprašanja, in eh, potrudili se bomo, da odgovorimo na kar lahko, potem pa se lahko še kdaj drugič pogovorimo o isti zadevi. Namreč vse te nejasnosti lahko razrešimo in mislim, da ni potrebe, da bi ti problemi ostali odprti v nedogled. Naj povem, da si je eh, komisija zabeležila mnenje, poročevalke in tudi vsa vprašanja in želim tudi povdariti, tudi v zvezi z razpravo o ceni učinka, da je predlog komisije pravzaprav zelo podoben predlogu iz leta 2009 za dostopanje kazensko-pravnih organov do Eurodaka. In tudi komentarje Evropskega komisije, nadzornika za osebne podatke bomo upoštevali in smo jih že takrat upoštevali v največji možni meri. Podobno pa ob ugotovitvi, da je ta predlog zelo pomemb, podoben predlogu iz leta 2009, po mnenju komisije ni potrebna nova študija, nova ocena učinka, in mislimo, da gre tukaj samo za spremembe, ki so povezane z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. Prav tako naj povem še nekaj besed o oceni učinka, ki se nanaša na temeljne pravice, dodatne informacije, ki so zelo pomembne, tudi v zvezi s tretjim poglavjem, eh, so tudi že napisani. To se nanaša tudi na varstvo osebnih podatkov in po našem mnenju je naš predlog popolnoma skladen z listino o temeljnih pravicah, da vsebuje vsa potrebna varovala in zato prosim, da si preberete obrazložitveni memorandum natančneje, še zlasti v zvezi s tretjim poglavjem. potem še glede mnenja evropskega nadzornika, komisija je zelo vesela, da eh, je prijela to mnenje in vedno smo pripravljeni poslušati komentarje, vsi si želimo eh, večje jasnosti glede varstva podatkov in to je povezano seveda tudi z dostopanjem do Eurodaka. To smo še zlasti podarili v našem predlogu. Strenjamo se tudi z ugotovitvijo, da je v skladu z mnenjem EDPS eh, osebo, ki se odzame prstotise, tudi treba ustrezno obvestiti o vsem tem in da tudi, če se preverjajo prsti odtisi v katerem koli sistemu, mora to upraviti strokovno usposobljena oseba. To smo že razčistili tudi pri sestanku s svetom. Naj ponovim še to, kar smo povedali zadnjič v predstavitvi. Komisija je prepričana, da je naš predlog eh, sorazmeren, da vse bojo vsa potrebna varovala, lahko to telegrafsko še enkrat ponovim, ker preverjanje preko Eurodaka se lahko izvaja šele na koncu kot zadnji korak, ko so preverjene že vse ostale nacionalne datoteke po primskem preverjanju in eh, postane relevantno, šele kadar gre za preiskave v hudih kaznjivih dejanjih in pri terorizmu in šele takrat lahko pride do primerjave prstih odtisov, nikoli ni prenosa podatkov v tretje države in to temeljno načelo zagotavlja že uvodoma, da je vse pretok podatkov maksimalno omejen. Potem pa še nekaj odgovorov na vprašanja, ki ste jih zastavili, najprej gospa Keller. Potreba po dostopanju do Eurodaka strani Europola, ki je po vašem mnenju nezadosto utemeljena, da vam odgovorim s tremi točkami. Kot prvo, Europol je evropska organizacija, ki se nahaja v enkratnem položaju, da ugotavlja, kateri podatki so merodajni za določene preiskave. Poleg tega igra pomembno vlogo v boju proti trgovini s človeškimi biti, proti nezakonitemu delu in izkoriščanju in eh, komisija je že pri delovni skupini sveta predstavila dodatni obrazložitveni dokument, zakaj se nam zdi smotrno, da ima Europol možnost dostopanja do Eurodaka in če želite, lahko tudi poslankam in poslancem pošljemo ta dokument. Prosilci za azil so vsekakor posebej ogrožena ranljiva skupina, in to smo povdarili že v oceni učinka iz leta 2009. Načelo nevračanja non-refoulement je še vedno povdarjeno kot zelo pomembno, vendar smo v memorandumu k temu predlogu tudi povdarili, da je treba ohraniti tudi pravice iskalcev azila in eh, komisija Eh, bo to še nadalje obdelala, v vsakem primeru pa se ponujajo za dostna varovala. Potem glede verifikacijskega organa, ta mora biti neodvisen in tudi komisija to tako razume in vsak od teh organov mora biti absolutno samostojen, neodvisen, ker je le tako možno ustrezno delovanje obeh in tudi ustrezen nadzor. O tem smo se še pripravljeni pogovarjati, če bo za to nastopila potreba, če je treba še kaj dodatno razjasniti. Potem še eno pripombo ste podali, da komisija ni zadosti obdelala proporcionalnosti, torej sorazmernosti dostopanja organov kazensko-pravnega pregona do Eurodaka. To je seveda nov instrument, ampak kot sem rekel že zadnjič, politično gledano eh, smo s tem predlogom premostili prepad, ki je veljal doslej v praksi, nekako ni bilo možno dostopati do prstih odtisov iskalcev za azil potencijalnih osumljencev na ta način. Moram pa povedati tudi to, da je že danes možna izmenjava podatkov o prosilcih za azil med državami članicami vendar se to dogaja zgolj na ravni Evropske unije. Seveda vam ne moremo sedaj pokazati eh, konkretne primere, ko so bili podatki iz Eurodaka uporabljeni pri pomembnih kazenskih preiskavah, ker to žal zaradi relevantnih pravil ni možno. S tem počasi zaključujem, mislim, da sem vam oduzel že dovolj časa. Bilo je tu še vprašanje o postopki, kada prije do zadetka, torej na nacionalni ravni in kako je potem z nadaljno obdelavo prstnih odtisov. Prsti odtisi se obdelajo v skladu z obstoječimi nacionalnimi predpisi, potem je gospa Lutvorč vprašala, ali se uporabljajo tudi delni predpisi, prsti, odtisi. In potem še poročilo EDPS v zvezi s tem, prav tako govori o tem, da mora ta preverjanja opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak in če ni nobenega zadetka, potem se postopek preprosto ne nadaljuje gospod predsednik, upam, da sem pokril najpomembnejša vprašanja in kot rečeno, smo vedno pripravljeni še nadalje se pogovarjati z vami o tej zadevi. Thanks, yes, da, hvala komisija, gospod Latford. Quick follow-up question to the commission. Because I'm not sure whether it's me not, not understanding him at the end. Oprostite, morda slabo razumem vse skupaj, ker je bil ta teden dolg, ampak ali sem prav razumela, da ste rekli, da države članice že med seboj izmenjujejo podatke iz Eurodaka za potrebe kazensko-pravnega pregona? To vendar ne more biti dovoljeno, ampak če to počnejo in to ni dovoljeno, zakaj jim dovolite, da to delajo? A, nismo se razumeli, baronica Latford. Države članice med seboj izmenjujejo nacionalne podatke, to lahko počnejo. To so podatki, ki so jih pridobili od prosilcev za azil in to že počnejo. Eurodak eh, predlog pa vsebuje poenostavitev tega postopka. Torej, če so oduzeli prste odtise v Združenem kraljestvu od nekega eh, prosilca za azil, potem lahko na podlagi sporazuma z drugo državo članico te podatke izmenjajo. Torej že imajo vse, kar potrebujejo, pravi baronica Latford. Predsednik, gremo uh, naprej, ali ste zaključili s to razpravo? Predsedstvo, bi se radi še vi oglasili? Ne? Gospod Fos? Ist natürlich äh, naturgemäß äh, für mich jetzt etwas schwierig, das alles so zusammenzufassen, was. Hvala lepa, predsedujoči. Težko zdaj povzamem vse, o čemer je bilo govora. O tem bi morala govoriti poročevalka sama. Ampak iz diskusije nekako povzimam, da če pogledamo osnovo, če se lotimo posameznih točk, ki morda tu še igrajo neko vlogo, ampak v osnovi se mi zdi, da vendarle tu je določena, določeno sprejemanje izgradnje baze podatkov, potem tudi iz vidika posameznih drugih vidikov, ki so bili omenjeni, lahko povem, da gre nasplošno za to, ne le da pomembno azilno pravo spravimo v strukturo, ki bo vedela širom Evrope in da imamo nek vnaprej določen postopek za to, tako da pri posameznih problemih mora tu iti tudi za to, kar je omenjal poblaščenec za varstvo podatkov, gospod Hastings, Hastings, kar zadeva namenskost. Dostop nacionalnih organov je vedno predviden samo posamično, če je to nujno ali pri eh, jasno opredeljenih pogojih. Tako da tu mislim, da moramo morda vendarle še pripraviti neke namenske določbe ali neke varnostne ukrepe, ki jih je omenila tudi že sama poročevalka, ampak gospa Makova je zelo odprta do varnostnih ukrepov s tem v zvezi, tako da predpostavljam, da bo pri naslednjem sestanku s poročevalci v senci o tem tudi tekla beseda, upoštevajoč tudi to, kar eh, Evropski oblašenec za varstvo podatkov eh, s tem v zvezi meni, torej, kar zadeva preverjanje strani neodvisnega organa, kar zadeva namenskost, mislim, da bo na naslednjem zasedanju poročevalcev v senci tudi govora. Sorry, thank you. Thank you, Mr. Foss, representing here. Hvala, gospod Foss. Hvala vsem, ki ste bili eh, udeleženi v razpravi, hvala tudi gospodu Hasisu za vodo to razpravo. In naj vam povem še, da je končni rok za predloge eh, sprememb 7. november, prosim, zapišite si to. Torej, 26. in 27. novembra imate potem še čas orientacijsko vprašanje glasovanje bo tudi potekalo takrat, sedaj gremo pa na naslednjo točko in to je. Točka 15. So, if you don't mind, we move on to point number 15. Če nimate nič proti, gremo na 15. točko, to je sklad za azil in migracije, Silvijom je poročevalka, ki nam bo najprej podala uvodno predstavitev, potem pa bodo na vrsti komisija, predsedstvo in vsi ostali. Najlepša hvala. Čisto na kratko, gospod predsednik, koliko bi pa, pač to čas dovoljuje, nekaj besed o predlogih sprememb, ki sem jih prejela v zvezi s tem poročilom. 120 jih je in veliko jih je sopodpisanih strani več poslank in poslancev, kar se mi zdi zelo ugodno. Drugo, kar se mi zdi tudi ugodno, je, da je tudi mnenje, ki je priloženo temu poročilu, prav tako ugodno in podpira tudi predlog komisije. če povem še nekoliko natančneje in se lotim na hitro tega zelo obsežnega svežnja, ki je pred menoj. Cilji so predvsem podarek na tehnični pomoči, da je pomembna struktura in delovanje, teh eh, postopkov, ki morajo biti poenostavljeni, da moramo zagotoviti manjšo administrativno obremenitev držav članic, vendar je bistvo, da države članice podpiramo v njihovih prizadevanjih za čim smotrnejšo uporabo sredstev iz sklada. Moramo pa tudi uh, okrepiti uh, ne le financiranje iz evropskih skladov, temveč tudi njihovo preglednost in vidnost v javnosti. Tu so potem našteta temeljna načela enakosti, smotrne uporabe skladov in tako naprej. Vsi vemo, da je to zelo pomembno in eh, porazdelitev sredstev mora biti pač enakopravna da ne smemo nikomu dati prednost, da se države obravnavajo skratka na enakopraven način, da pri tem ne pozabimo na človekove pravice in potem naj omenim še tretji predlog spremembe. Tu gre za predlog, ki ga nikakor ne postavljam eh, pod vprašaj, ampak tega sklada nikako ne moremo uporabiti, zato da bi bil neke vrste dodatni vir financiranja obstoječih agencij. Mislim pa, da je treba tudi budno bedeti nad financiranjem tudi drugih sorodnih in povezanih dejavnosti, kar smo slišali danes že v povezavi s Frontexom. Potem imamo tu še peti predlog spremembe. Tu mislim, da bi morali nekoliko bolj podariti kakovostne vidike in eh, pravzaprav se na te zadeve podrobne še lahko vrnemo še pozneje, ker je danes tu še veliko predlogov sprememb, Iz vsega skupaj pa izhaja zelo krepko sporočilo parlamenta s podarkom na solidarnosti. Vsi poročevalci v senci eh, so se strinjali, da je treba podariti 80. člen kot pravno podlago in da je treba tu uporabiti tudi vso politično voljo, za podarjanje solidarnosti. Tu se vsekakor strinjamo in eh, v drugem delu predlogov sprememb se govori tudi o boljši analizi uporabe sredstev sklada, oceno porabe, veliko predlogov sprememb pa se nanaša tudi na dodatne kazalce, ki bi se uporabljali za ustrezno merilo, tudi za kakovostne kazalce, gre za kazalce kakovosti. In da je treba v vsakem primeru pri spremljanju porabe okrepiti to razsežnost. Skratka, veliko teh predlogov sprememb se nanaša na analizo porabe sredstev iz skladov. Mislim, da iz tega izhaja, da parlament močno podpira solidarnostni element in možnost dostopanja prosilcev za azil do tovrstnih postopkov v Evropski uniji. Tu je podarjena razsežnost kakovosti in govori se tudi o možnosti uvedbe pospešenih postopkov, da je treba razmišljati tudi o vračanju v ustreznih primerih, potem se govori tudi o kakovosti sprejema in namestitve prosilcev za azile. Toliko na kratko, drage kolegice in kolegi, mislim, da sem povedala bistvo vsega, kar sem imela v načrtu. Orientacijsko glasovanje bomo najbrž lahko imeli že v novembru. Potem bomo imeli še krajši sestanek s poročevalci v senci in upam, da boste pravočasno dali morda še druge predloge sprememb. Hvala lepa. Komisija, izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Hvala vsem Naj vas spomnim, da instrument, ki izhaja iz tega sklada, eh, tematika, o kateri se bomo še pogovarjali v zvezi eh, z mehanizmi za izvajanje teh horizontalnih instrumentov, eh, skupaj z dvema dodatnima instrumentoma, kabor sodi tudi sklad za notranjo varnost. Lahko začnem z nekaj splošnimi komentarji, ki se nanašajo točno na to poročilo in te predloge sprememb. Najprej glede temeljnih in človekovih pravic. Komisija se zaveda pomena, ki ga parlament pripisuje tej tematiki. Komisija nikoli ni imela namena sofinancirati kakršnekoli dejavnosti, ki bi omejevale državljanom tretjih držav dostopanje do uh, azila ali ki bi kakorkoli prispevali kršitvam človekovih pravic. Sistem uh, uveljavljanja pravic do azila je že dobro vzpostavljen in ga ne mislimo spreminjati na slabše. Tu je sicer možno še nekaj razprav o posameznih členih in predlogih sprememb, lahko skozi nadaljne razprave poiščemo načine za pojasnitev teh zadev, da bo popolnoma jasno, da gre za temeljno načelo, ki mora prežemati celotno besedilo. Moj drugi komentar, ki se nanaša tudi na to, kar je povedala poročevalka. Kot sem rekla že zadnjič, ko smo se pogovarjali o tem instrumentu, gre tukaj za kazalce, ki so tukaj uporabljeni in zadinili smo se, da se bomo o tem pogovarjali natančneje na delavnicah in predsedstvo bo potem oblikovalo tudi nove predloge besedil, ki se bodo oblikovali pri svetu. S tem v zvezi bomo torej imeli še razprave, tudi delavnice in upam, da bomo imeli pomembno razpravo tudi naslednji teden pri ad hoc skupini pri svetu. E, predsedstvo bo prav tako upoštevalo predloge sprememb, ki jih bo poslal ta odbor. Mislim pa, da je zelo pomembno, da vsi kazalci, kazalniki ostanejo dovolj preprosti gre vendar za skupne imenovalce, skupne kazalnike, s katerimi se meri doseganje konkretno zastavljenih ciljev in to mora biti ustrezno merilo za posamezne cilje zastavljene v okviru posamičnih politik in še zlasti je podarek na tem, kako so sredstva sklada prispevala k doseganju teh ciljev in rezultatov. Države članice imajo seveda tudi druge kazalnike, prilagojene specifičnim programom. Skupni kazalniki pa ne smejo biti preštevilni, morajo biti izmerljivi in mi bi raje videli, da tu zadeve ostanejo jasne in poenostavljene. Potem še tehnična pomoč. Tehnična pomoč je vsekakor pomembna. Že v sedajnih skladih obstaja tehnična pomoč, tudi v prihodnjem skladu predlagamo 5 odstotkov sredstev za tehnične namene, torej za namene tehnične pomoči. Se prav tako eh, gre za sredstva, ki so že sedaj namenjena eh, to je 14,4 odstotke. Pri svetu pa potekajo razprave v zvezi s tehnično pomočjo, v zvezi s tem instrumentom in še z drugimi, ker so manjše države članice, ki imajo tudi manjše eh, programe podarile eh, problem fiksnih stroškov, eh, pri čemer procent oziroma odstotek namenjenih sredstev iz skladov pri njih ne zadošča. Zato so prosili, da se preuči možnost, da bi se temu namenile neke, da bi bilo neke paušalne zneske, torej fiksne zneske na mesto odstotka. Toliko o tehnični pomoči. Komisija meni, da je 7 odstotkov nekoliko previsok odstotek in več kot se porabi na tehnično pomoč, manj se porabi na konkretne ukrepe. Zato upam, da eh, se je poročevalka zaveda, da tehnična pomoč sicer pomaga do neke mere, vendar se s tem zmanjšujejo sredstva, ki so na voljo za določene konkretne ukrepe. Poročevalka je omenila tudi različne agencije. Sto štiriinsedemdeset in sto štiriinosemdeset sta člena, ki se nanašata na to, oziroma predloga sprememb, ki se nanašata na to. E, sredstva iz e, subvencij za te sklade so tudi del e, samega predloga skladi podeljujejo svoje lastne subvencije. In v okviru predloga za večleti finančni okvir je to vse jasno navedeno. Morda bi bilo dobro, če bi agencijam dodali še neke dodatne ad hoc naloge. Treba je poudariti da sklad za azil in migracije ni sekundarni vir financiranja agencij in da komisija ne bi v tej zvezi podprla predlogov spremem 174 in 184. In če mi boste dali še nekaj več časa, bom pokomentirala še preostali del vprašanj člen 80, eh, ki je bil tudi omenjen. Mnenje komisije je, da je pravna podlaga, ki smo jo predstavili, zadostna. Priznavamo pa, da v izjavi iz eh, marca, da si pridružujemo eh, pravico kasneje pregledati to pravno podlago, torej pregledali jo bomo tudi v luči predlogov eh, poročevalke. 121. predlog spremembe pravi, da naj bi bila ciljna skupina tisti državljani, ki eh, zakonito prebivajo v eni državi članici, pa eh, imajo izvor drugi. In državljani, ki koristijo prosti pretok, ne morejo biti vključeni. Tukaj gre predvsem za uh, integracijo državljanov tretjih držav. Potem azil, tukaj imamo predlog spremembe 102. Eh, ta pravi, da bi morali dodati specifičen cilj, da se um, zagotovijo ukrepi za podporo Evropskemu azilnemu sistemu. Mislimo, da to ni potrebno. To je že pokrito uh, pod eh, drugim ciljem, eh, kjer se tudi omenja krepitev azilnega sistema. Parlamentu se zahvaljujemo za eh, program za preseljevanje. Hvala za konstruktivne predloge sprememb. Poročevalka je poudarila tudi pomen, da se daje spodbude državam članicam in to je tudi naš namen. In namen teh pavšalnih vsot je, da služijo kot spodbude. ne bomo pogojevali uporabe eh, teh vsot. Če bi to storili, bi eh, spremenili namen. Te vsote za preseljevanje eh, bodo eh, prispevale k prizadevanjem držav članic in bodo stvari poenostavile in to poenostavitev potrebujemo potem eh, države tudi sofinanciramo pri izgradni kapacitet za uh, dobro izvršene operacije preseljevanja. Tudi kot ne moremo uh, nalagati državam članicam, vendar pa komisija poudarja političen pomen tega, da se ohrani uh, komponenta eh, preseljevanja kot obvezna komponenta za države članice. To smo že eh, zapisali v našem besedilu. Potem 48, 143. Um, tukaj je mnenje komisije takšno, da je uh, politika vračanja, če je ustrezna, da lahko prispeva k politikam Evropske unije na tem področju. Uh, nasprotujemo eh, tema dvema predlogoma sprememb prav iz tega razloga. Specifične dejavnosti, namen teh dejavnosti naj bi bil, da se podpre dejavnosti z dodano vrednostjo za Evropsko unijo. Eh, še posebej gre tukaj za skupne dejavnosti eh, držav članic. To je naš predlog. 184 predlog spremembe pa uh, ni v skladu s tem, financirale naj bi se dejavnosti uh, Evropskega urada za podporo azilu. 185 pa zagotavlja možnost, da lahko lokalne oblasti zaprosijo za financiranje eh, za izvajanje ukrepov vključevanja in integracije. Tukaj imamo v drugi prilogi tudi to zapisano nekaj o skupnem menedžmentu. Potem pa eh, pogoji za, oziroma kriteriji za dodeljevanje 85 in 86. Uvodne izjave nekako pojasnjujejo vsote in pa um, rezultate. Tukaj so um, opredeljeni določeni računi, ampak to vsebuje že samo besedilo. Uh, ne želimo prezapletenih kriterijev. Zato smo uporabili tudi eh, nedavne statistične podatke, ki jih je preveril Eurostat. In to se je uporabilo kot podlaga za dodeljevanje trenutnih sredstev. Mislim, da sem s tem opisala vse glavne točke, bom pa seveda še sodelovala s poročevalko in vsemi vami. Hvala. Zdaj bi besedo rad predal svetu. Če želi ciprsko predsedstvo, želite podati kak eh, komentar, preden slišimo potem še mnenja poslancev in poslank. Izvolite. Delovna skupina v svetu bo zaključila svoje delo 15. oktobra in predsedstvo bo skušalo doseči mandat eh, na Koreperju novembra. To bo uh, tudi olajšalo pogajanja oziroma omogočilo pogajanja z Evropskim parlamentom. E, zdaj se še pogovarjamo o uh, eh, uh, večjem finančnem okviru in se osredotočamo predvsem na horizontalne teme, ki zadevajo vse štiri predloge uredb. Svet se strinja z uh, glavnimi točkami, ki sta jih izpostavila komisija in parlament. Uh, predsedstvo je že eh, uskladilo tudi eh, horizontalni predlog eh, uredbe s finančno uredbo. Tukaj smo upoštevali tudi mnenje odbora Libe in pa orientacijsko glasovanje novembra, to bo novembra. Eh, predsedstvo želi še naprej tesno sodelovati z Evropskim parlamentom in odborom Libe in želi tudi čimprej zaključiti te dosjeje. To je cilj predsedstva. Želimo eh, stališča vseh oziroma eh, vse štiri uredbe čim bolj približati in to pred 19. decembrom, ko bo potekal zadnjo srečanje Koreperja, bo takrat potekalo v času ciprskega predsedstva želimo pregledati strategijo, ki uh, ji bomo sledili v času pogajen. In obravnavali bomo tudi vse pomembnejše teme. Hvala. Gospod Papa Nikolaus se je javil k besedi, sicer pa nihče drug ni dvignil roke, tako da najprej gospod Papa Nikolaus, potem pa gospa Giljom. Hvala. Samo kratek komentar bi podal. Gospe Gijom se zahvaljujem za vse delo, ki ga je upravila. Hvala tudi za to, da ste vključili vse nas v pripravo tega poročila. Mislim, da je to dobro izhodišče. Vse politične skupine imajo pozitiven pristop do tega in naše stališče glede večine predlogov spremem je, da pojasnjujejo določene določbe. Do določenih predlogov spremem smo tudi kritični. Mm, z gospodijom bomo še razpravljali, prav tako s komisijo. Gospodijom pa želimo eh, podpreti pri tem, da bi člen 80 uporabili za pravno podlago. Glede člena 17 smo tudi vse politične skupine enotne. S predlogi spremem smo skušali upoštevati posebno situacijo v državah članicah, še posebej v tistih, ki so na zunanjih mejah Evropske unije. Mm, razumemo tudi, da je treba podpreti jazo in pa da je treba pomagati državam članicam, da si zagotovijo pomoč in podporo iz EASA. In pa mehanizem za zgodne upozarjanje je treba uskladiti z Dublinsko uredbo. Vem, da uh, eh, to ne bo lahko. Predlogi spremem 128, 129 in 134 govorijo o tem. Azilni sistem pripada vsaki državi posebej. Eh, to so pristojnosti držav članic, samo v izjemnih okoliščinah. Eh, pa eh, mislimo, da lahko. Eh, najdemo rešitev za primerno porabo sredstev. O tem govorijo tudi omenjeni predlogi sprememb in tukaj bomo lahko še našli rešitev. Eh, hvala vsem, eh, še posebej poročevalki. Hvala. Zdaj pa gospa Giljom za zaključek razprave. Da res mi je žal, da nimamo časa, da bi se spustili vse podrobnosti. Ampak dobro je videti, da ste vsi zainteresirani za te številne podrobnosti in to si velja zapomniti, da si prizadevamo imeti nek soliden sklad, ki bo deloval na popolnoma jasnih pravilih črpanja sredstev in da se bo to dobro dopolnjevalo z obstoječimi sistemi v državah članicah in obstoječimi sredstvi, ki jih namenjajo temu. Treba je znati prisluhniti tistim, ki so Eh, dejansko v praksi soočeni s tem področjem dela in eh, lahko vam samo obljubim, da bom sama reševanju te problematike posvetila vso energijo. Hvala. Hvala, gospod Gijom. To je vse. Glede tega poročila, orientacijsko glasovanje je predvideno za 26. november tukaj v odboru Libem. 26. november. Se strinjate, da to nam bo omogočilo, da bomo kar nadaljevali z naslednjo točko, to je točka 16. Gre pa za uvedbo Evropskega sistema nadzorovanja meja Eurosur. Gospod Jan Mulder je poročevalec. Tukaj bomo razpravljali o predlogih sprememb v zvezi z Eurosurom. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih, kar 230. In eh, zato bomo zdaj najprej prisluhnili gospodu Mulderju, potem komisiji in predsedstvu. Prosim, če ste vsi kratki in jedrnati. Eh, za razpravo je predvidene naslednje pol ure oziroma 40 minut, potem bomo pa imeli še splošno razpravo. Zdaj pa najprej gospod Mulder. Uh, kolikor lahko jaz prispevam, uh, bo moja razprava ne bo trajala 40 uh, eh, minut. Mm, poročilo je naletelo na veliko zanimanje tukaj v odboru, to kažejo tudi predlogi sprememb, ki jih je res veliko in s številnimi se lahko strinjam. Glavna točka mojega poročila je, oziroma glavni namen je, kako preprečiti tragedije, ki se trenutno dogajajo v sredozemlju. In tudi številni predlogi spremem se ukvarjajo s tem. Nekateri so uh, celo ukrepili moje mnenje, tako da bom odboru priporočil, da jih sprejmemo. Um, veliko um, prizadevanj bom vložil tudi v to, da oblikujemo čim več kompromisov. Uh, 280 predlogov sprememb je bilo, zadeval si bom, da uh, jih na koncu ne bo toliko, da bomo dosegli kak kompromis. Večino pa, kot sem rekel, lahko uh, sprejmem. E, veliko predlogov sprememb je tudi v zvezi z izmenjavo podatkov med Eurosurom in tretjimi državami, ampak sam mislim, da s tretjimi državami ne moremo in ne smemo izmenjevati osebnih podatkov. Te podatke uporabimo zato, da se analizira neka splošna situacija, ne pa osebna situacija posameznikov. Potem tretja stvar, sodelovanje Združenega kraljestva in Irske podpira možnost, da eh, sodeluje čim več držav. En predlog spremembe se ukvarja s tem, predložila ga je gospa Ludford. Nisem še prepričana, ali ga bom lahko podprl, kajti neki pravni strokovnjaki so mi svetovali oziroma me upozorili, da bi lahko predstavljal določene probleme. Kar se tiče sodelovanja z Irsko in Združenim kraljestvom, pa se mi zdi, da bi lahko uh, to prispevalo k boljši eh, sliki, boljši situaciji v Evropi. Toliko z moje strani o predlogih sprememb. Hvala. Hvala, gospod Mulder, res ste bili kratki. Zdaj pa komisija. Ne vem, kdo je tu prisoten strani komisije. Gospod Svart. Predstavnik komisije, izvolite samo dva kratka komentarja, hvala za besedo. Ogledal sem si predloge sprememb in najprej bi komisija rada povdarila, da je Eurosur eh, večnamenski sistem, ki zasleduje predvsem tri cilje. Najprej, da se preprečuje nezakonito priseljevanje, potem, da se preprečuje čezmejni kriminal. Tretja stvar pa je, da se zaščitijo eh, priseljenci in pa begunci na zunanih mejah oziroma da se zaščiti njihovo eh, življenje. Eh, to eh, operacijsko gledano spada skupaj. Španska guardija civil se je že soočila situacijo, ko so majhni čovni zapustili Severno Afriko, potem so jih zasledili na morju in uh, patruljni čovni Guardije Civil eh, so potem morali eh, te ljudi eh, dejansko reševati iz vode, čeprav je bilo tam veliko drugih plovil. Torej, gre za vse te tri cilje skupaj. Ne smemo se osredotočati na vsakega posebej ali samo na dva, ampak na vse tri skupaj tako želimo eh, zaščititi življenja migrantov, je tukaj pomembna prednostna naloga Eurosurja tudi, da si zagotovi ustrezna orodja za to. Mm, tukaj eh, imamo eh, skupno uporabo orodij za nadzor, poročanje o plovilih in tako naprej. Glavni razlog, zakaj se migranti utapljajo, je, da uh, potujejo v majhnih uh, in neopremljenih čovnih. Sodelovanje s tretjimi državami, predvsem v sredozemlju, je zato še posebej pomembno tudi v kontekstu Eurosurja. Mi smo te elemente predlagali. Uh, tudi v uredbi Eurosur. Hvala. Hvala zdaj pa ciprsko predsedstvo, gospod Konstantinides. Predsedstvo, gospa Gergiodu. Rada bi se vsem zahvalila, komisiji in pa poročevalcu. Zapisali smo si vsa stališča, ki so bila izražena, tudi predloge sprememb poznamo. Zelo smo jih veseli. Eh, zdi se nam, da bo orientacijsko glasovanje dovolj zgodaj, da bomo lahko potem imeli še pogajanja pred koncem našega predsedovanja podpiramo oziroma veseli smo tudi podpore v odboru za vzpostavitev tega sistema, še posebej zato, da smo ohranili datum 1. oktober, ko naj bi Eurosur postal operativen. Kar se tiče sveta, naj povem, da eh, delamo vse, kar je v naši moči, da bi napredovali na tem področju v naslednjih tednih. Upam, da bomo dobili mandat od Koreperja, da bomo lahko začeli pogajanja s parlamentom ciprsko predsedstvo se veseli nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci, da bomo lahko na koncu dosegli nek uravnotežen dogovor v zvezi s tem dosjejem. Hvala. Hvala, zdaj pa odpiram razpravo. Gospod Skurja. Sì, grazie eh, Presidente. Io volevo mh, mm, innanzitutto ringraziare il nostro. Hvala, gospod predsednik. Hvala poročevalcu. Zelo dobro je upravil delo pri tem poročilu in uh, poročilo lahko v veliki meri podpremo. Na naslednjih sestankih, ki jih bomo še imeli, se bomo pogovarjali še o določenih vidikih in pa podrobnostih. Večkrat smo se že sestali in eh, rezultati teh razprav so eh, zelo dobri. Kar se tiče predlogov sprememb, eh, pa moram izpostaviti nekaj točk. Nekateri predlogi sprememb pravzaprav presegajo pristojnosti Eurosurja, sam sem italijan in sem se pravzaprav vsakodnevno soočal Eh, s tragedijami v sredozemlju. Vsi kolegi ELS eh, e se zavedamo problemov, ki obstajajo na tem področju. Mislim, da moramo zato še bolj poudariti eh, to problematiko. Previdni moramo biti pri nekaterih predlogih sprememb ki uh, Eurosur želi uh, nekako predrugačiti, spremeniti uh, njegov uh, uh, namen. Uh, namen je seveda v tem, da rešuje življenje, ampak to ni edina naloga Eurosurja in to je treba upoštevati. Določeni predlogi sprememb. si prizadevajo uh, eh, v smeri, da bi Eurosur preprečil uh, v celoti nezakonito priseljevanje. Vendar pa moramo tukaj uh, jasno opredeliti kontekst. Nekaj uh, vprašanj je bilo zastavljenih tudi v zvezi z osebnimi podatki. Mislim, da je poročevalec to kar dobro v besedi. Ne vem, ali je moja prevedena verzija pravilna, zato ne razumem predloga spremembe, ali uh, lahko izmenjava podatkov prek Eurosurja uh, vključuje tudi baze podatkov. Mislim, da gre tukaj bolj za problem prevoda v italijanščino. Uh, mislim, da se je poročevalec eh, tukaj dobro odločil, izbral si je dobro pot in tukaj bi eh, mu morali slediti. Prav tako se mi zdi dobro, da povabimo Združeno kraljestvo in Irsko k sodelovanju. Nekaj je tudi strahov v zvezi s Schengenom, kadarkoli je kakšna določba, ki je povezana s Schengenom, se pojavijo problemi. In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 z nami zelo uh, konstruktivno sodeloval, sam sem poročevalec v senci in sem bil vesel tega sodelovanja. Kot ste slišali od kolegov, ki so spregovorili pred mano, vidite, da obstaja zelo široko soglasje, tako med nami, kot tudi s komisijo. Eden glavnih ciljev uh, Eurosurja mora biti, da se prepreči eh, izgubo življenja v sredozemlju. Moramo preseči samo cilj preprečevanja eh, nezakonitih migracij. Morda že ponavljam izjave mojega italijanskega kolega, ki je spregovoril pred mano, ampak glede tega obstaja soglasje. Imamo soglasje tudi glede izmenjave podatkov v Eurosurju poročevalec je tudi predlagal in s tem se strinjam, namreč, da osebni podatki evropskih državljanov ne smejo biti predmet izmenjave s tretjimi državami. Poročilo je po mojem mnenju zelo dobro. Mislim, da bo okrepilo Eurosur in pa razjasnilo cilje in namene uh, tega sistema. Hvala. Gospa Keller. Hvala. Hvala poročevalcu za zelo dober predlog. Mm, mislim, da eh, bi na ta način dobro spremenili predlog komisije in uh, s tem se strinjamo, pa smo vseeno podali tudi nekaj predlogov sprememb, predvsem torej se osredotočamo na štiri področja. Gre za reševanje na morju, za človekove pravice, za. Uh, varstvo podatkov eh, in tukaj smo predlagali, da bi morali zabeležiti vsako izmenjavo podatkov. Eh, morali bi eh, resnično omogočiti sledljivost tistih podatkov, ki so bili v obdelavi ali pa so se izmenjevali. To se nam zdi zelo pomembno. Glede sodelovanja s tretjimi državami, tukaj smo kar nekaj izbrisali. Mislim, da. Eh, bi morali eh, bolje upoštevati človekove pravice, tretje države tega ne počnejo vedno in eh, zato je prišlo do kršitev človekovih pravic, oškodovani so bili številni ljudje in to želimo preprečiti. Zato mislimo, da lahko kakršnokoli izmenjava podatkov s tretjimi državami vodi v hude težave. Predlagamo, da tudi zbris 12. člena, ki se ukvarja z nadzorom in z orodji za nadzor. Mislimo, da ni veliko dokazov za to, da potrebujemo ta orodja za nadzor. E, ta orodja so tudi zelo, zelo draga in treba je upoštevati, da povsod e, izvajamo reze, povsod e, želimo kaj prihraniti. Tukaj pa naj bi razvijali novo tehnologijo in nova orodja za nadzor. Eh, sama bi bila glede tega bolj previdna. Potem bi rada povedala, da Eurosur tudi ni samo orodje, ni samo mehanizem, ampak je pravzaprav sam Eurosur tudi politika. Eh, tukaj eh, gre za uporabo različnih orodij in vozil za nadzor meja. Eh, mislim, da Eurosur v tem pogledu spreminja oziroma opredeljuje tudi našo politiko na zunanjih mejah, če upoštevamo vsta nadzor. Danes jutraj smo govorili s gospodom Lajtinenom, ki je rekel, da je zanj pomembna prioriteta reševanje na morju. Ko pa sem eh, komisijo vprašala, ali želijo to vključiti v mandat Frontexa, pa so rekli, da ne, da je to v pristojnosti držav članic. V Eurosuru je dejansko menjeno, da je eh, prednostna naloga reševanje na morju. Kako potem to gre skupaj? Po eni strani pravite, da je to prednostna naloga, po drugi strani pa ni nobenih podrobnosti o tem, kako bi reševali življenje na morju in drugih podrobnosti. Zjutraj pa smo slišali, da sploh ni mogoče reševanje na morju eh, vzpostaviti kot neko prednostno nalogo na ravni Unije, ker je to v pristojnosti držav članic. Kako torej to vse skupaj spraviti eh, v neko logiko? Potem ne vem, eh, reševanje na morju, to je nekaj zapisano samo v v uvodu, eh, če je prednostna naloga, eh, se s to temo ukvarjamo bolj poglobljeno, potem spet slišimo, da, je, da to sploh ni v naši pristojnosti, ampak v pristojnosti držav članic. Gospod Busutil, ne. Gospa Ernst, izvolite. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu ker je prevzel tako zapleteno področje in uh, ga tudi dobro povzel. Mislim, da je poročilo pozitivno. Uh, pozitivno je to, da ne bi imeli izmenjave s tretjimi državami. In tukaj se s poročilom strinjamo. Glede sistema Eurosur pa se nam uh, določene stvari zdijo tudi vprašljive in določene stvari tudi zavračamo iz različnih razlogov. Danes uh, zjutraj je bil z nami kolega iz Frontexa. Eh, povedal je številne zadeve glede tega, kaj se dogaja pri reševanju življenja na morju sama mislim, da potrebujemo tak sistem, eh, ne samo za nadzor, ampak za reševanje na morju. In tukaj imamo člen 12, ki eh, pa je nekako nasprotil s tem. Ne gre samo za čezmejni kriminal. Mi tukaj se uh, moramo ukvarjati tudi z nezakonitim priseljevanjem po mojem mnenju, ne gre toliko za termin, ampak za vsebinski problem, ki bi ga veljalo zavrniti. No, jaz mislim, da tudi nobenega, nobene podlage za to, da bi ustvarjal takšen varnostni sistem. Če se pogledamo člen 12, se je pojavilo vprašanje, zakaj potrebujemo te ta brezpilotna letala, zato da bi tudi delali, kar delati moramo. Mislim, da ne potrebujemo takšnega programa za razvijanje nadzorne tehnike, to je čisti lobistični program, zato to zavračamo. Ampak kot vidite, imamo tu amandma, v katerem pravimo ne, tega ne želimo. Vemo, da bo pač večina hotela drugače, tako da se vendarle želimo vključiti v diskusijo. To smo tudi izpostavili. In uh, lahko si predstavljamo kompromisne rešitve glede določenih zadev. Skratka, ne želimo, da te eh, vseobsežni nadzorni sistemi in inštrumenti. Eh, bili smo vključeni, menimo, da je potrebno to posamezne elemente iz tega izključiti in te inštrumente menimo, eh, razumemo kot popolnoma zgrešene. Prav tako pomembno je, da podarimo to, kar sem omenila in mislim, da treba razmisliti o tem, kako bi lahko stvari še izboljšali z vidika kompromisnih predlogov. Sicer pa se mi zdi, da tu nastaja nekaj, kar zadeva samo tehnologijo nadzora. Imamo nacionalne, na, pos, nacionalne posnetke stanja, evropski posnetek stanja. Skratka, mislim, da to vrstni nadzor lahko kadarkoli razširimo na celotno EU. To je nevarnost, ki obstaja. Ne vem, ali to tudi igra kakršnokoli vlogo, ampak. Uh, tehnika se lahko razvija naprej in tu moram reči, da imam resnično velike skrbi v zvezi s temi nadzornimi sistemi, čeprav zvenijo zelo, zelo neutralni. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa dobi besedo komisija, preden gremo nazaj k eh, poročevalcu gospodu Mulderju. mislim, da je bilo kar nekaj točk, ki jih mora omeniti komisija. Gospod uh, eh, Sefert, predstavnik komisije. Hvala, ja. Če ponovim to, kar sem hotel povedati že prej. <laughs> Zaščita migrantov je v bistvu naš temeljni cilj. Gre za to, da se odpravi to, da migranti o 100 tisočih eh, ostajajo že v utopitev v sredozemlju. Mi vsi se strinjamo. Pravno gledano tako ni tako enostavno. Iskanje in reševanje ni pristojnost Evropske unije, ampak eh, to ureja že mednarodna zakonodaja, tudi IMO, mednarodna organizacija za pomorstvo in eh, pomorsko centri za iskanje in reševanje na morju že delujejo v državah članicah. Kar zadeva migrante v nevarnosti, je to eno področje, ampak tu je tudi več drugih področji, pa ne gre za jadrnice, za tankarje, ki se potapljajo ali za kakršenkoli drug primer. Skratka, želimo to povezavo, ampak moramo biti zelo, zelo previdni tudi z pravnega vidika in zato je komisija predlagala to, kar je predlagala na način, kot to je predlagala in kot ste to obravnavali. Če se vrnem k vprašanju malih plovil in če se vrnem k povezavi s člom 12, skupno izvajanje nadzora. Evrosur ni investicijski program za industrijo, temveč je namenjen izboljšanju učinkovitosti nadzora meja za izmenjavo informacij med agencijami. Če se pogledamo 21 členov te uredbe, vidimo, da 20 členov v bistvu obravnava izmenjavo informacij med agencijami. En člen obravnava uporabo nadzorne tehnologije. In to je člen, ki smo ga vključili predvsem zato, ker imamo velik problem z eh, detekcijo in spremljanjem malih plovil, ki so tudi glavni razlog za utopitve na morju. To ni nek investicijski program za industrijo, tako da Eurosur ne bo prijel do tega, da bomo kupovali na stotine novih helikopterjev, letal ali eh, patrulnih čovnov tam več bi nam to moralo pomagati, da preidemo iz eh, patrulnega na obveščevalni sistem in da najdemo tudi stroškovno učinkovite načine za nadzor nad eh, večjimi pomorskimi območji za iskanje teh malih eh, plovil, kar je velik tehnični in operativni izziv. In uh, tu menimo, da je to skupno izkoriščenje nadzornih orodij zelo koristno. Vedno govorimo o ne o brezpilotnih eh, letalih, vendar tu ne problem ta, da nimajo dovoljenja za let v civilnih eh, območjih, oziroma v civilnem zračnem prostoru. To je nekaj, kar eh, Torej, ne bi rekel, da je ravno treba izključiti za naslednjih 50 let, ampak to v neposrednji prihodnosti ni najbolj vredna opcija in uh, uporaba je bistveno drugačna kot v drugih eh, delih sveta. Gre zgolj za to, da se najdejo in locirajo ta male plovile z migranti. Hvala lepa, gospod Mulder. Hvala, predsednik. Hvala vsem za njihove prispevke. Če smem povedati samo par zadev s tem v zvezi, naj povem, da se strinjam z gospodom eh, Skurijo, da namen tega predloga ni le reševanje človeških življenj, čeprav to je pomemben element. Če nam tu ne uspe, potem uničimo vse skupaj. Skratka, temu je treba nameniti posebno pozornost. Gospa Keller, ponovno lahko potrdim, da kar zadeva varstvo podatkov, je ključno to, da ne zbiramo osebnih podatkov, temveč če zbiramo informacije o premikih. Potem so tudi uh, masovni podatki, ki predstavljajo določeno uh, eh, pomankljivost in uh, namen je ta, da teh informacij ne posredujemo tretjim osebam, kar zadeva nadzor, pa mora zadevo še preučiti in preveriti. Na splošno pa lahko povem, da sem tudi danes dopoledne prisluhnil direktorju Frontexa. Ključni problem je, kaj se zgodi, ko ugotovimo, da je na morju malo plovilo, polno ljudi, kaj se potem zgodi, o tem smo že govorili in kolikor jaz eh, razumem vsaj za enkrat, ampak bomo zadevo še preučil, to ne more biti izključna odgovornost Eurosurja, temveč je to pristojnost, eh, nacionalna pristojnost, tako da moramo o tem še spregovoriti, ampak eh, zaenkrat, eh, razen če ne slišim kakšnega pametnega kontrargumenta, tega ne morem prijeti in to je potrdil tudi direktor Frontexa, ko sem to večkrat vprašal, tako da nameravam organizirati sestanek z vsemi poročevalci v senci v bližnji prihodnosti, predstavil jim bom svoje kompromisne predloge in če se ne bomo uspeli dogovoriti, bo končna odločitev pač odvisna od glasovanja v tem odboru. Hvala. Hvala lepa, hvala za upravljeno delo, hvala tudi za vaša stališča. Vedno upoštevate čas, ki je na voljo, vedno ste zelo natančni tudi pri vaših prispevkih, kar spravi, zdaj pa je čas, da se pripravimo na orientacijsko glasovanje 26. oziroma 27. novembra na naslednjem zasedanju odbora Libe novembra. Zdaj pa gremo naprej na notranji sklad Gremo sklad za notranje varnost in pa sklad za migracije in azil. Poročevalec je gospod Lorenzo Fontana. V tem predlogu so določbe, ki veljajo za nove sklade za 2024-2020 na področju notranjih zadev in eh, več kot 150 eh, amandmajev. In eh, zdaj je čas za predstavitev in razpravo. Gospod Fontana, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Predvsem bi se rad zahvalil kolegom. ki so izkazali kar velik interes za to poročilo. Kar nekaj amandmajev je bilo uloženih, kot rečeno, in uh, moram reči, da se zavezujem k temu, da bomo sporočevalci v senci to, kar se da natančno preučili, še posebej tiste amandmaje, ki naj bi. Eh, poenostavili in naredili bolj transparentno koriščenje sredstev in ki tudi izboljšujejo proces informiranja in širjenja informacij. Med drugim smo v to poročilo skušali vključiti sporočilo o tem, kaj lokalne oblasti lahko storijo na tem področju. To smo torej skušali sem vključiti. Načelo subsidijarnosti je načelo, ki ga moramo tudi tu ponovno izpostaviti. Imamo celo vrsto pristopov v Evropi, vendar lepa smo mnenja, da je koristno, če to uporabljamo orodje na ne preveč birokratski način, ampak da poenostavimo vse skupaj. Imeli smo že sestanek z uradniki, sporočivali smo senci, ki se jim zahvaljujem. Nekaj eh, vidikov je. kjer se ne strinjamo popolnoma v tem trenutku. Naprimer, eh, kar zadeva aktivnosti v posameznih državah, glede posameznih eh, skladov z področja notranjih zadev. Tu ima komisija drugačno mnenje, tako da bi radi slišali, kakšno je njihovo stališče, prav tako verjetno nekaj nesoglasij v razpravi. Tu je tudi vprašanje glede točke 69, tudi to je nekaj glede čisto bi radi zastavili vprašanje komisiji, se pravi vzpostavitev delovne skupine, ki naj bi bila predmet posvetovanja, ko gre za ukrepanje v tretjih državah. To je amandma, ki ima tudi določene pozitivne vidike in sicer eh, lahko delna skupina skupaj z nevladnimi organizacijami upravi zelo pomembno nalogo, ampak tu mislim, da moramo biti previdni, da to ne bo postalo dejavnik, ki upočasnjuje pomembne ukrepe, ki se izvajajo v tretjih državah ali pa velike operacije. In zato nas tudi zanima, kakšno je stališče komisije s tem v zvezi. Komisija pravi, da so to vrstne možnosti odprte, ampak eh, kaj ne bi to pomenilo? Lahko to opredelite nekoliko bolj podrobno. Potem Še ena možnost eh, kompromisa je možnost sofinanciranja, o tem je kar nekaj amadmajev, amadmaji, ki jo močejo 75 odstotkov, drugi 80, tretji 90, nekateri celo 100 odstotkov. Komisija je govorila o 100 odstotkom sofinanciranju, eh, tako da moramo najti nek eh, dogovor glede sofinanciranja, kakšno je torej najboljše stališče s tem v zvezi. Države članice imajo tudi določeno odgovornost, ki jo morajo izkazati. In eh, dejstvo je, da se stvari počasi izrisujejo in pogosto je to vezano na nujne primere, na nujne zadeve in pogosto mm, je tako, da moramo poiskati kompromis med eh, različnimi občutljivost, mi predvsem imamo na 132, to izpostavlja. Potem smo govorili tudi s poročevalci v senci. To je še ena zadeva, ki je privedla do kar nekaj uh, zmede. Imamo 127 in pa 72, tu smo prosili za pravno mnenje strani pravne službe parlamenta, kajti nekateri izvedbeni akti se bodo spremenili in postali delegirani akti in glede tega bi radi vaše mnenje. Torej, amadma 127. Tu mislim, da smo stvari prav razumeli in eh, pravna služba se strinja, da to, kar je spisala komisija, vsaj pravno gledano, izgleda bolj korektno, glede amantmaja 72 imamo določene pomisleke, ni nam najbolj jasno. Predlog komisije izpostavlja kar nekaj pomislekov. Člen 290 eh, PDEU, tudi na ta člen se moramo sklicevati. Potem pa je tu še vprašanje, koliko diskrecijske pravice koliko manevrskega prostora bomo dali komisiji. Tako da tudi tu potrebujemo kar se da visoko mero jasnosti. To torej, je kar nekaj amadmajev, ki pa mislim, da so konstruktivni eh, v duhu dobrega sodelovanja med vsemi poročevalci v senci in prepričan sem, da nas zdaj čaka še nekaj nadaljnih eh, srečanj, kjer bomo preučili, kakšna so stališča. in kakšen bo končni zaključek. Hvala lepa, gospod Fontana. Zdaj pa komisija in eh, predsedstvo. Za komisijo, gospod Belinda Pajk. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu. Še enkrat hvala odboru za vse pripombe v zvezi s to uredbo. Že prej sem omenila, da gre za uredbo, ki v bistvu izvaja sklad za migracijo in azil in pa sklad za notranjo varnost. Na znanje smo vzeli amadmaje, zelo malo amadmajev je glede samega sistema. Kot smo obradožili na prejšnjem sestanku, kot smo obravnavali to uredbo, smo skušali doseči visoko stopnjo poenostavitve, tako da upam, da dejstvo, da tu ni toliko amadmajev, pomeni, da parlament eh, sprejema te predloge. Predsedstvo že dela na tem in eh, zato mi dovolite, da se tako še nekaj drugih točk, ki jih je poročevalec sam izpostavil. Glede zunanje razsežnosti je tu vprašanje, ali naj bi imeli to zunanje razsežnost, odgovor je da, kako doseči koherentnost z zunanjimi inštrumenti, E, tu pa je poročevalec dejal, da naj razložimo, zakaj potrebujemo znanje razsežnost. Lahko zdaj na dolgo in široko govorimo o tem, ampak e, še enkrat bi vas opozorila na dokument, ki smo ga dali parlamentu in svetu, v, na dokumentu številka 13. govora o zunanji razsežnosti. Tam govorimo o tem, zakaj menimo, da je nujno izvajati ukrepe tudi v tretjih državah oziroma v zvezi s tretjimi državami in podjetji iz leteh. Pa tako mu podajamo primere, kakšni bi ti ukrepi utegnili biti. To morajo biti ukrepi, ki so v interesu notranje politike EU. To ne gre za sestavni del znanje politike EU. Kot rečeno, če hočemo več informacij o znanje razsežnosti, se k temu lahko še vrnemo, ampak pripričani smo, da je naša analiza, da je to pomakljivost obstoječih skladov in zato potrebujemo neko možnost znotraj obstoječih skladov, še posebej, ker zadeva neposredno upravljanje, da predvidimo ukrepe v zvezi z in eh, v tretjih državah. Še eno vprašanje, ki se pojavlja v številnih amadmajih, zadeva vprašanje, kako doseči usklajenost z drugimi znanimi politikami. Moram reči, da se ne strinjamo z amantmaji, ki so bili predstavljeni tu, ki bi lahko bili zelo preskriptivni glede vrste mehanizma, ki jih komisija in služba zunanje delovanje lahko predvidi. Že imamo mehanizme zunanje sodelovanje, ne le za zunanje ukrepanje, zunanje delovanje, ampak moramo tudi Evropski komisiji pokazati, da v skladu za zunanje delovanje, ukrepi ostajajo koherentni s tem, kar počnemo, naprimer eh, socialni sklad. Zakonodajni akt po našem mnenju ni pravi kraj za izvajanje eh, organizacije služb komisije. Komisija eh, ostaja v strukturi, kakšen je. Amandma 36 smo si pogledali, pa tudi amandma 29 odbora za proračun, ki obravnava uvodne izjave, tako da predlagamo, da bi morda nekatere cilje, ki jih izpostavljamo v amandmajih eh, tu vključimo, poleg eh, uvodne izjave številka 6, in da bi se to glasilo takole. Da se zagotovi, da, da se zagotovi to vrstna doslednost vejca, Evropska komisija skupaj z eh, službo za znanje delovanje v polni meri izkoristi obstoječe mehanizme koordinacije ter jih po potrebi okrepi. To besedilo vam bom seveda posredovala da poročevalec presodi, ali bi to bilo koristno in eh, ali to odgovarja na vprašanja, ki so bile zastavljene tudi na amandmaje odbora za proračun. Ampak predlagam, da to ostane v vodnih izjavah na mesto v besedilu členov. Poročevalec, poročevalec je tudi izpostavil kar nekaj vprašanj v zvezi z implementacijo strani komisije, še posebej amandma 72, 127 in 131 komisija tega amandmaja ne more sprejeti, nadomestitev izvedbenih aktov z delegiranimi akti, kjer eh, pooblastilo za delegiranje ni uh, sporno za komisijo, ko gre za, naprimer, dodelitev sredstev v okviru srednjeročnega pregleda. To smo zelo natančno preučili. Uh, preučili smo uporabo izvedbenih in delegiranih aktov. Prepričana sem, da bo to stvar razprave tudi v svetu, ki natančno obravnava to tematiko. Komisija je prav tako zelo poblizu spremljala dogovor med institucijami, kar zadeva uporabo delegiranih in pa izvedbenih aktov. Počakajmo še na stališče pravne službe, kot rečeno člen 27, 72, 127 in 131, za nas niso spremljivi eh, amandmaji k letem. Potem, kar zdaj partnerstvo, tudi pozdravljamo interes. Po našem mnenju je kar nekaj različnih mnen glede strukture teh partnerstv. Pozivamo vas k temu, da ta partnerstva ohranimo na neki obladljivi ravni. Posvetovanje z drugimi, z splošno javnostjo je pomembno, ampak ne smemo uh, odlagati dialog, političnega dialoga in drugih elementov. Vključili bomo tudi agencije v naše pripravljeno delo, to je amandma 99, o tem, kako bodo te agencije vključene. Kar nekaj amandmajev, o katerih je bilo govora, vključuje tudi denarne takove, sofinanciranje in plačila, gre za horizontalna vprašanja ki zadeva vse sklade v skupnem upravljanju, še posebej je to vezano na obseg plačil in na proračun za izplačila. Pripričana pa sem, da bo to predmet razprave, kot rečeno, tudi na višji ravni in v okviru trialoga. Zadeva zaščito finančnih interesov, člen 5, tu je kar nekaj amandmajev. Na splošno moram reči, da smo pri vseh eh, besedilih v zvezi z večletnim finančnim okvirom, ne le v tem sektorju, zainteresirani za to, da se držimo standardnega besedila. To je tudi stališče odbora za proračunski nadzor v tem parlamentu. No in na zadnje ugotavljamo tudi, da amandma 1.1.3 eh, vključuje predlog, da naj komisija zagotovi osnutke programov držav članic eh, Evropskemu parlamentu. Temu ne nasprotujemo, to je morda od neke mere pač breme, ampak verjetno bi bilo bolj zanimivo za parlament, da dobi eh, kopije odobrenih nacionalnih programov, na podlagi katerih bomo potem delali v naslednjih sedmih letih, ampak to vam eh, dajemo v razmislek, kot rečeno pa poročevalcu z veseljem posredujem tudi svoj predlog glede uvodne izjave šest. Hvala lepa, gospod Pajk, predsedstvo sveta, gospod Florifis. Hvala, predsednik glede sklada za migracije in azil bo ad hoc delovna skupina v svetu zaključila prvi del svojega dela prihodnje tedni in predsedstvo bo potem skušalo na koreparju sprejeti mandat za četrti svežen na eh, ured na tem področju. V tem trenutku se svet torej ozavtoča na razprave o vseh horizontalnih vprašanjih, ki zajemajo vse štiri predloge uredb. In kot omenjeno prej, je predsedstvo že uskladilo v svojem kompromisnem predlogu vse člene horizontalne uredbe s finančno uredbo. Svet se strinja z mnenjem o pomenu ključnih vprašanj, ki sta jo omenila komisija in parlament. Cilj predsedstva je, da čim tesneje sodeluje z Evropskim parlamentom in komisijo tekom eh, uradnega trialoga, da bi na ta način dosegli ustrezno in učinkovito vodenje in eh, nadzor skladov na področju notranjih zadev. Have... In mislim, da bomo imeli dejansko še nekaj časa na razpolago za razpravo, gospod Foss. Da, ich, eh, Hvala lepa. Govorim v imenu gospoda Pirkere, ki ga žal danes ni tu. Bi povedal nekaj v zvezi z stališčem ELS, k temu predlogu naprej člen 3, glede dodane vrednosti za EU, posebej tudi v luči predlogo za spremembo Tanja Fajon in Franciske Keder. Tu gre za podoben interes, kar zadeva dodano vrednost. Eh, prav tako je pomembno, da se preveri ta dodana vrednost v nacionalnih programih. In tu smo mnenja, da je amandma 55, Danja Fajon, v bistvu dober opis termina dodana vrednost in zato menimo, da lahko najdemo kompromis eh, nekako v tej smeri. Člena 25, tu gre za nenapovedane eh, inšpekcije oziroma nadzor, tu imamo amandma gospoda Pirkarja in pa tudi skupine Alde, ki nekoliko spreminjajo ta predlog glede nenapovedenih na kontrol in eh, ta možnost je ključnega pomena po mnenju ELS, v praksi pa se to ne zdi vedno in posod izvedljivo, tako da zato menim, da bi bilo ustrezno to vključiti where appropriate. Torej, eh, tudi tu menimo, da lahko dosežemo kompromis. No, potem še eh, k členu 6a, financiranje eh, tretjih držav, oziroma financiranje za vključitve tretjih držav, tu imamo veliko težav in v tem trenutku ne vidimo podlage za to, da bi se s tem lahko strinjali. Amandma 69 skupine ESD, ta vključuje tudi ukrepe v zvezi s tretjimi državami in potem gre tudi za eh, posvetovanja. In tu smo dokaj skeptični, kar zadeva to vprašanje, tako kar zadeva vzpostavitev delovne skupine na podlagi uredbe, kako tudi kar zadeva interno organizacijsko strukturo komisije. Po našem mnenju tega ne bi smeli urejati z uredbo. Prav tako smo skeptični glede dodane vrednosti takšne delovne skupine. Tu se je treba zastaviti vprašanje, ali so stroški in eh, upravno breme upravičeni. Konec koncev znotraj komisije že obstajajo te strukture. Potem pričeno 8, eh, takošnja pomoč. Tu imamo različne predloge glede obsega takošnje pomoči 100 odstotkov ali 80 odstotkov ali 90 odstotkov ali kakorkoli že, tu smo mnenja, da tudi lahko konec koncev najdemo smislen kompromis. Potem člen 12, tu gre za partnerstvo in pa člen 13, politični dialog, tu moramo reči, da pripisujemo veliko vrednost temu, da struktura, ki jo želi vzpostaviti komisiji, uh, ostane na mestu. Člen 12 faza razvoja in izvedbe nacionalnih programov. Tu smo mnenja, da se moramo tu posvetovati s partnerji in eh, nevladnimi organizacijami in tu se nam zdi, da vendar imamo določeno fleksibilnost, eh, zato da se upošteva stanje v državah šancah pričino 13, da ureja politični dialog med komisijo in članicami. Zato mislim, da bi morali iz naslova praktičnosti vendarle bdeti nad tem, da ne prihaja do še več eh, množenja nekih eh, ustanov. Vedno se moramo, mislim, da vendarle osredotočiti na raven držav članic. Potem člen 16, odstavek 5, tu imamo amantma glede črtanja šestega odstavka gre za amadma gospoda Pirkarja, ki naj bi prispevek povešali na 900 odstotkov. Po našem mnenju je to neproduktivno, saj to vodi do tega, da se projekti lahko skrčijo oziroma omejijo ne glede na prispevek iz proračuna EU. Tako da tu mislim, da potrebujemo ustrezno utemeljitev, zato da stvari jasno opredelimo, torej duly justified eh, reasons, da utemeljitev, to mislim, da je možno najti kompromis tudi z zelenimi. Še tri zadeve, najprej člen 33, tu gre za pravila o avansih, tu je predlog, da bi dodatni letni znesek za predhodno financiranje v višini 5 odstotkov za nacionalni program eh, vključili v ta sistem, kajti za številne države članice ni več eh, realno, da če bo stopnja so predfinanciranja oziroma avansa previsoka, da bodo sploh nastali kakršni koli nacionalni programi. Potem objava evalvacijskih poročil. Tu menim, da prav tako je možen kompromis. To je za nas še posebej pomembno, da ne prihaja do kakšne nevarnosti za javno uh, varnost in javni red. Tako da, če bi se tu lahko nekoliko dogovorili, bi tudi bi možen kompromis. Še čisto zadnja zadeva. Amandmaja 72-527, skupine SD, avtorica Tanja Fajon. Če zahtevamo pravno mnenje, potem mislim, da mora to pravno mnenje vključevati tudi druge uredbe, da bomo imeli lahko pregled nad celotno sliko in tu menim, da bi morali iti v to smer, da bomo lahko ovrednotili vse skupaj. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvalila bi se najprej poročevalcu Fontani eh, za dosedaj upravljeno delo in pa seveda kolegom poročevalcem v Senci, pa tudi Komisiji in Svetu za prva pojasnila. Zdaj, eh, z nekaterimi dopolnili v naši politični skupini smo želeli izboljšati predvsem transparentnost na eni strani, pa tudi, da v sam proces priprave in odobritve nacionalnih programov za sklade, ki jih ureja ta predlog, vključimo čim več različnih akterjev, civilno družbo, nevladne organizacije, seveda Evropski parlament. Po vsem tem, kar smo danes slišali, um, je zelo očitno, da najbolj vroče odprto vprašanje ostaja vprašanje financiranja ukrepov Unije v tretjih državah. Tu verjamem, da moramo ohraniti določene možnosti, določene kanale financiranja ukrepov zunaj Unije in dopolnila naše politične skupine kolegov gredo v smeri med predlogom Evropske komisije in pa predlogi tistimi, ki so proti kakršnikoli možnosti o zunanjih dejavnostih preko sklada. Tu se mi zdi eh, pomembno to besedilo, ki ga je omenila Evropska komisija, da bi zagotovili nekako koordinacijo zunanjo službe Evropske unije. Bi pa posebej upozorila na dopolnilo moje kolegice Silvi Gijom, eh, številka 69. To je namreč po našem prepričanju zelo pomembna varovalka. Varovalka, o, ki vzpostavlja to omenjeno posebno delovno telo. Seveda tu nikakor ne gre za neko podvajanje in apsolutno nisem za to, da bi eh, si delali večje stroške, ampak. Um, zdi se mi zelo pomembno, da imamo tako telo, ki bi optimalno koordinirano akcije v tretjih državah. In ta amadma ima po mojem pripričanju zelo dobre pozitivne vidike. Zdaj, um, zaenkrat slišali smo pojasnilo, da Evropska komisija ima že tako obstoječ mehanizem, vendar jaz sama ga ne zasledim zapisanega, ne vsaj v, tej, v tem predlogu um, uredbe, zato bi, um, mislim, da rabila določena jamstva oziroma da moramo um, tako um, posebno delovno telo dejansko vzpostaviti, da bomo imeli um, optimalno koordinacijo. Kar zadeva dopolnili 72 in pa 127 v zvezi z uvedbo delegiranih aktov, tako za sprejem delovnega programa kot individualnih nacionalnih programov, um, programov, bi želela na tem mestu zaprositi za uradno mnenje pravne službe Evropskega parlamenta in se strinjam tudi z mojim predgovornikom, da bi rabili to posebej v luči celotne slike, ker se to vprašanje odpira tudi pri drugih skladih. Mi smo včeraj um, na sestanku s poročevalci v Senci slišali, neuradno mnenje naše pravne službe, vendar smo slišali tudi ob tem, da je bilo narejeno zelo hitro. Zato jaz mislim, da um, se bomo morali o tem pogovarjati, um, da me v tem pravnem mnenju zanima tudi um, ne samo mnenje o tem, ali so delegirani akti pravno vzdržni v tem primeru, ampak tudi ali so izvedbeni akti, kot jih predlaga Evropska komisija um, ustrezna rešitev. Tako da um, mislim, da bomo morali o tem še govoriti. Kar zadeva dodano vrednost, je bilo preurečeno strani kolega z Evropske ljudske stranke, da podpira um, naše dopolnilo. Um, zelo vesela sem, ker mislim, da moramo s tem dopolnilom dejansko um, skozi te sklade ustvarjati neko dodano vrednost unije. Mi smo to dodano vrednost um, definirali s pojasnilom, da gre za, da mora biti to konkreten in dolgoročen učinek um, razvoja na območje svobode, varnosti in pravosodja. Kar bi želela še povedati um, na zadnje je um, vprašanje, ki zadeva sofinanciranje. Um, verjamemo, da mora sofinanciranje tako v primerih izrednih razmer kot v primerih nekih dosledno upravičenih okoliščin doseči najmanj 90 odstotno sofinanciranje. Jaz celo mislim, da ko gre resnično za kritične razmere, da moramo dovoliti možnost 100 odstotnega financiranja, še posebej, če pogledamo um, trenutne zelo krhke gospodarske razmere v nekaterih državah članicah Unije, ko dejansko ne smemo priti v situacijo, da nimamo možnosti 100-odstotnega sofinanciranja in tako na koncu so žrtve ljudje. Tako da um, jaz računam, da se bomo o teh odprtih vprašanjih konstruktivno pogovarjali naprej in sem pripričana, da bomo najdli neke pametne rešitve. Hvala lepa. Mrs. Fajon, now Frau Keller. Hvala, gospa Fajon. Sedaj pa gospa Keller, preden damo spet besedo poročevalcu. Hvala, ne bi vas dolgočasila s tem, kar sem povedala včeraj, ampak vseeno se moram oglasiti še enkrat. Spet smo govorili o proračunskih postavkah in mi nismo proti tretjim državam, nikakor ne. Ampak eh, tole res nekaj novega, kar, kar se uvaja in zato moramo biti res previdni pri premisleku o vsem tem. Veliko zadev, ki se nanašajo na tretje države in so predmet zunani dejavnosti, se še razvija in uh, Potem so tu še ukrepi, ki so povezani s priseljevanjem, eh, z iskalci azila, z pove, povečanjem zmogljivosti in tako naprej. In če ne bomo previdni, potem bo tveganje neusklajenosti vseh teh ukrepov še večje. Nismo torej naklonjeni to vrstni proračunski liniji za zunanje dejavnosti, in po daljšem razmisleku in s komisijo se pravzaprav nismo sestali od lani v zvezi s tem, tega ne moremo takole poprek sprejeti in za nas je zelo pomembno, da se omenjena preglednost res vzpostavi, morda nam komisija lahko pove, zakaj gre kaj je bilo mišljeno z varnostnimi ukrepi. Mi mislimo, da to pokrivajo že splošna pravila in eh, ne vem, ali komisija morda lahko obrazloži, kje vidi poglavitne probleme glede delegiranih aktov, še zlasti, ko gre za predlog spremembe 72, menimo, da je zelo pomemben. Druga pomembna zadeva pa je pojasnitev kazalnikov za nacionalne programe. Tudi tu moramo biti zelo previdni. Glede predloga za posebno delovno skupino, to tudi lahko podpremo, to se nam zdi dobra zamisel. In glede vprašanja sofinanciranja, to sicer za nas ni najpomembnejše vprašanje, je pa pomembno za druge skupine. In zato menimo, da bi morali omogočiti 90 odstotkov strokov. Tu mislim, da se bomo eh, strinjali s predlogom gospe Fulmajer. Torej, lahko se še enkrat sestanemo in vidimo, kaj lahko naredimo tam, kjer prihaja do večjih razlik. Se pa strinjamo glede preglednosti, dodane vrednosti delegiranih aktov in tako naprej, kot sem že omenila. Hvala. If Hvala lepa, gospod Keller. Komisija bi se radi odzvali, ampak samo na kratko, prosim. Da, vsekakor, predvsem glede preglednosti. V predlogu komisije smo dejali, da je treba evalvacijsko poročilo v celoti objaviti, da mora biti javno dostopno. V delovni skupini pri svetu pa so bili že izraže, izraženi pomisleki, kaj v primeru, če bodo tam vsebovani neki občutljivi podatki. To je seveda zadeva, o kateri se bo treba še pogovoriti, ampak komisija meni, da je treba evalvacijsko poročilo objaviti in da morajo biti vse morebitne izjemene odstopanja zelo omejeni raven podrobnosti v evalvacijskih poročilih pa je tudi ponavadi taka, da po našem mnenju ne ogroža varnosti. Je pa naš načelno mnenje, da je treba evalvacijska poročila eh, objaviti in vse more biti omejitve res omejiti na minimum. Gospod Fontana. Da, hvala lepa predsedujoči in hvala za besedo. Mislim, da sem dobro razumel, da bomo imeli pravno mnenje, ki nam bo podalo neke osnovne indikacije o tem, kje se nahajamo. So pa tu določene zadeve, s katerimi se lahko strinjam. 90 odstotkov je popolnoma dostojen kompromis in Včasih eh, ljudje mislijo, da je treba omogočiti tudi 100 odstotkov, to se nam pa že ne zdi več tako smotrno. Videli bomo sicer, ali se bo možno še pogovoriti med eh, poročevalci v senci in predstavniki komisije. Er, bi se pa rad zahvalil tudi sekretarjatu za vso pomoč. Hvala lepa, tudi mi se zahvaljujemo sekretarjatu za dobro upravljeno delo. Hvala vsem udeležencem v teh živahnih razpravah, hvala, ker ste preživeli ta naporni, dolgi sestanek in sedaj mi dovolite, da um, najavim roke in najprej, oprostite, pravi predsednik, orientacijsko glasovanje bo 26. in 27 oktobra, to je drugi sestanek skupine Liber novembra in eh, torej še predtem pa bomo imeli 5. in 6. novembra še en sestanek odbora Libe. Hvala vsem, se vidimo.